Torej, dragi kolegi in kolegice, prosim, da se usedete. <laughs> So, ich bitte alle Kollegen. Torej, prosim vse kolegice in kolegi, da zasedete svoja mesta. Rad bi pozdravil gostjo. Jo Lajnen, prosim za besedo. Izvolite, jo. Da, tudi sam pozdravljam našo komisarko, ampak predsedojoči moramo še enkrat spregovoriti eh, o Rio plus 20 konferenciji. Ali bomo to storili sedaj ali potem, ko bo eh, komisarka že spregovorila in bomo po njenem obisku se pogovarjali o tem. Kolego bi podprl. Um, sem pa prepričana, da bi morali sedaj to storiti, zato ker eh, komisija je del tega položaja. In gospa komisarja, o tem moramo enkrat spregovoriti in uh, mislim, da bi bilo uh, pravilno, da to sedaj storimo. Merci, monsieur, monsieur Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz podpiram uh, prošnjo Joja Lajnena. Uh, da bi dejansko govorili o tem, kakšni so razlogi za to odločitev, kakšne so posledice in ali to pomeni, eh, da Evropski parlament nima svojega mesta eh, v okviru teh pogajanj. Eh, torej, to so torej signali, o katerih moramo govoriti Eh, če je želja, bi lahko o tem spregovorili. Moram razložiti, danes do povna smo imeli sestanek koordinatorjev in konferenca Rio plus 20 eh, je zelo pomembna. Eh, s tem smo se ukvarjali. Gospod Brandi je bil naš poročevalec, z nacionalnimi parlamenti smo vodili razpravo, povabili smo jih v Bruselj in imeli smo veliko udeležbo. Vsi so mi zagotovili, da je Evropski eh, parlament, eh, v razpravi sem vedno opazil, da je Evropski parlament eh, je treba upoštevati na ustrezen način, kajti mi smo zakonodajalec. Sklepe namreč bomo morali na to udejaniti. In pomembno je, da smo v Riju prisotni. Danes dopoldan sem eh, koordinatorjem razložil, kakšen je bil potek tedna in eh, da imamo fiksni proračun in da so hotelske cene se zelo zvišale na 100 tisoč eh, evrov, 10 tisoč je bilo predvidenih in da je treba stroške eh, računati 20 tisoč eh, na odeleženca. Eh, pogoji so se vedno znova spreminjali tudi strani organizatorja. Morali bi hotele najeti tudi za čas, ko ne bi bili tam, ko smo, tako rekoč bi bili prisiljeni plačati tudi sobe, ki jih ne bi uporabljali. Na zadnji kup konferenciji sem tudi rekel, da 10 tisoč evrov eh, bi morali plačati za konferenčno dvorano v kleti. In eh, tam eh, je bilo potem potrebno sprejeti goste, organizacijsko je bilo nemogoče, Eh, dobiti ustrezen prostor in eh, bilo je nemogoče dobiti prostore za to, da bi povabili druge udeležence, tudi predstavnike nevladnih organizacij in tako dalje. Kakšne možnosti so zdaj? Ali se sploh ne odpeljemo? To je bilo tudi mnenje drugih koordinatorjev. Večinoma, nekateri so bili za to, da sploh torej ne gremo. Naslednja možnost bi bila, proračun bi eh, povečali za desetkrat in bi potrebovali bi eh, dovoljenje konference predsednikov. Koordinatorji so nas pa pri, teh, pri tem opozorili, da gre za rok 5. maj. Eh, vnaprej bi bilo treba plačati vse hotele in imeli bi potem sklep predsed, eh, konference predsedni, predsednikov in če bi za desetkrat povečali proračun, to sploh ne bi več šlo. Večina politične skupine teh hiše je bila mnenja, da ne smemo biti odsotni. In eh, na to je sledil predlog, ki eh, so ga podprle štiri politične skupine, da bi eh, parlament bil vse prisoten za poročevalcem eh, v Riju, da bi ta predstavljal parlament eh, in eh, bi zastopal naše poročilo, o katerem smo glasovali in ga podprli. In potem smo rekli, poročevalec Gerbrandi bi naj torej zastopal parlament ki je poročevalec in je tudi pripravil poročilo. Uh, In eh, to bi bila delegacija ene osebe. Zelo mi je žal, to moram posebej povdariti, eh, da so organizatorji tako nastopili. Eh, namreč problem leži v Riju. Organizatorji so tudi krivi, seveda. Če povabiš svet, je treba premisliti o tem, kako sprejmeš te goste iz vsega sveta. In s tem imam težavo. Mi vsi uh, imamo težave. Če bomo, uh, če imamo že uh, pregled uh, različnih potovanj, uh, je treba uh, povedati, uh, da smo med, bi bili med najdražjimi na svetu. Uh, kar se tiče potovanj po svetu, med petimi celo najdražjimi. In da zdopovdan so koordinatorji po intenzivnem proračunu, ker je pač veliko odvisnega od tega, zelo o tem razpravljali. Razpravljali so o vseh možnostih in na to so se zmenili da bomo kolego Gerbrandija, ki je podpredsednik eh, v tej skupini poslali eh, v Rio eh, in da bo zastopal vse nas. Ta odločitev je torej tako nastala. Eh, o tem se lahko še dalje pogovarjamo. Stroški so očitno eksplodirali. Če bi odbor želel kaj drugega, seveda tudi to je možno. Gospod Prodi,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 Eh, tudi biti navzoč, marsikaj je treba upoštevati, da bi lahko bi pa preprosto protestirali pri brazilski vladi, da je sploh kaj takega mogoče. Sam zastopa mnenje, da gremo vsi ali pa nihče. Nächste Wortmeldung war bei Jolang und danach folgt Chris. Hvala, naslednji je Lolainen in nato to um, Merkis in Florenc. Predsedojoči, popolnoma se strinjam, da ne smemo uh, preveč denarja potrošiti in seveda ne v teh vsotah za sobe zlasti, ki jih na to niti ne bomo uporabljali. To ni mogoče. Če je to izseljevanje kartelov, hotelov v Riju, bi bilo to treba povedati svetu. In uh, sem tudi mnenja, da bomo dali signal in bomo rekli, Evropski parlament ne bo navzoč. Po temi pogoji nismo pripravljeni priti. Alternativa bila, Vitorijo je dejal, da bi poslali majhno delegacijo sponzorjev te resolucije. Ne teh, ki so pač sodelovali, sicer po eden za vsako politično skupino. Ne vem, kako bo z odbori regij, z klubi in tako dalje, ki spravijo ljudi za tri dneve varijo. E, očitno hoteli morajo obstojati in to smrdi do neba. Nekdo ima interes, da e, ne bi šli varijo, da ni mogoče dobiti e, te sobe za en teden in da je treba 14 dni potem plačati 600 evrov na noč. Vse verjetno ni, ni mogoče, da ne bi za pet dni našli 15 eh, sob. Uh, torej, naslednji je Chris Davis. Preprosto zastopam tudi sam mnenje, ki ste ga vi eh, omenili. To je nemogoče sprejeti, če pošljemo enega ali pa nobenega, je vprašanje. Če je predstavljeno če je predstavnik član naše skupine, mislim, da bi bilo dobro poslati našega predstavnika. Če je to član ljudske stranke, ker je največja skupina, bi to lahko sprejel. In eh, gospoda eh, Gerbrandija eh, bi prosili, da bi to storil, ampak pravzaprav bi morali zelo protestirati proti temu, kar se godaja. Judith Merkis zlasti mi je izredno žal, da je bila misija EP eh, preklicana, torej ljudske stranke, zdi se mi pa tudi škandalozno, da očitno hoteli v Riju želijo blazno zaslužiti na račun eh, tega eh, srečanja na vrhu o klimatski pravičnosti, o odpravi revščine, o boljšem izkoriščanju virov, eh, se bo razpravljalo nekje, ker hoteli želijo čim bolj izkoristiti ta vir. Popolnoma se strinjam s kolegi. Možnost je, da gremo vsi ali nihče. In eh, potem se tudi strinjam za Krisom Davisom, eh, da bi naj parlament zastopal Eh, strani dveh predstavnikov, en je predsednik in drugi je predstavnik tega odbora. In mislim, da v časih, eh, ko vrčujemo, eh, je takšna vsota, ki bi jo morali plačati, res škandalozna. Moram popraviti, ne peljeta se dva predstavnika, ampak Ana Polimata se ne bo odpeljala v Rijo, tako da tudi um, predsednik pravzaprav ne bo eh, za, pre, zastopan. Eh, gospodarski odbor bo šel v nek hotel, mogoče bomo še prebrali, v kater hotel, bo še v časopisu, ne vem, kje so našli sobe. Ja, to ni normalni hotel, če to tako izrazim. In eh, zaradi tega razpravljamo eh, sedaj eh, o tem, kar Judy Merkis, Vittorio Prodi in tako dalje že omenjajo namreč, ali bomo šli vsi ali pa samo ena oseba, ki bi nas zastopala ali pa nihče. To so tri možnosti. Na seznamu so uh, Eh, kolegica Beje, Ina Torihad Zeber in Karl Heinz Florenz. Eh, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, strinjam se s pripombami, ki smo jih slišali, tudi glede stroškov. Razumem ta razlog, skrbi me pa naslednje. Gre za to, da je bilo več poročevalcev za resolucijo in stališče Evropskega parlamenta eh, za Rio 20 plus eh, bi morali pač predstavljati. Torej od aprila, maja 2011 smo se pripravljali. Bilo nas je več poročevalcev, eh, ki smo delali v imenu naših političnih skupin in dejansko bi jaz rada prenesla vizijo zelenih. To ni morda eh, vizija nas vseh, je pa to seveda zelo pomembno za zelene, da prenese eh, glas eh, evropskih zelenih na ta vrh. Gospod Prodi tu pravi, da imamo tu problem z predstavljanjem, kaj ti gre seveda zato, da prikažemo raznolikost eh, Evropskega parlamenta in tudi večjo težo bi imeli, če bi bilo več ljudi. Težko se mi zdi, da parlament eh, ne bi bil na vrhu zato, da prenese resolucijo, ki je bila njegova. Torej, jaz sem imela zelo veliko izmenjav uh, s Brazilijo in drugimi državami in uh, Evropski parlament je pripravil svojo resolucijo najbolj ambiciozno uh, resolucijo in zaradi tega bi bilo pomembno, da smo tam dobro zastopani. Uh, Eh, rekli ste, da bo v Riju 4 do 5 eh, komisarjev, delegacije so bile predvidene in sprašujem se, eh, novembra 2011 smo glasovali o resoluciji, nacionalni predstavniki so rezervirali hotele, kako da en mesec pred tem vrhom Evropski parlament ni prevzel in povzel ustreznih ukrepov in zakaj ni pravočasno rezerviral za ta vrh. Kako je mogoče, da, da komisija in svet najdeta način, da ne preobremenita evropskega proračuna in ne zagotovijo uh, pravzaprav ustreznega eh, zastopstva eh, in naj spomnim torej, eh, resolucijo je podpisalo več poročevalcev. Da, lahko razumem to in se to jezo in tudi sam se jezim zaradi tega. To gotovo ni posledica tega, da se Eh, nismo angažirali, pač pa eh, so pogoje praktično vsak dan spreminjali in gostitelje moramo vprašati, ali je to dejansko pravilen postopek, ali se tako sprejema goste. Eh, mislim, da mi po naši strani obravnavamo takšne stvari popolnoma drugače. Razumem to jezo, tudi sam sem se izredno jezil. Cene so se dvignile za desetkrat in eh, v Evropi imamo popolnoma drugačne razprave. Sedaj 600 evrov za eno prenočevanje v hotelu je pa res eh, neverjetno, celo za tiste dneve, ko, ko eh, sob ne potrebujemo. Kolega je že dejal, verjetno bi bilo nujno, da protestiramo konsekvento. Richard Zeber bi rad spregovoril. Eh, predsednik na dnevnem redu piše 15 do 16.30 eh, eh, pogovor izmenjava mnen zakoni Hedegard, ki sedi tukaj in ni spremembe dnevnega reda predvidene. In eh, zelo nevljudno je do gospe komisarke, da sedaj razpravljamo o tej stvari. In eh, ker že želite voditi to razpravo, moram reči, da ste se pravilno obnašali, danes smo dolgo o tem razpravljali. Eh, odločitev koordinatorjev je tašna, da jo podpiram. Pod temi pogoji moramo zelo jasen znak dati. Moramo se vprašati, ali je sploh možno razumeti, kaj sploh lahko nastane eh, kot rezultat. Če bomo imeli eno sliko kolega na Kopa Kabani, eh, bomo dejansko imeli samo negativno reklamo. Ali lahko pred vašimi voljivci zastopate, da boste plačali 600 evrov za sobo, v kateri niti spali včasih ne boste, samo zato, da boste v Rio na tej konferenci? No, eh, to je Eh, tudi izhodišče, da je gospod Brandi bil poročevalec, to je resolucija, ki so jo mnogi so podpisali in v tem smislu je treba razumeti odločitev, da ali ti so podpisniki se odpeljajo, to jih je pet, ali pa bomo po Dontu nastopali in eh, bomo izbrali Karl-Heinz Floresa. Ampak maksimalno število eh, je torej Eh, majhno, ni druge možnosti, eh, bom odločena stopiti proti temu, da bi šlo več. Gospod predsednik, pravilno ste nastopili eh, in pravilno razložili, več ni mogoče storiti in mi kot predstavniki ljudstva moramo tako nastopati. Hvala lepa, pogoji so se spremenili ali in polimata, predsedstvo te hiše je tudi, torej parlamenta je tudi kot konsekvenco odpovedalo odeležbo in sedaj pride dejansko točka, ki ki je na dnevnem redu. Eh, gospa Koni Hidegard je tukaj in moramo dejansko eh, razpravljati eh, z njo. Karl Heinz Florenc se bo zadnji oglasil, predno bomo to storili. Nismo neprijazni, to ni prijetno, če nekaj takega kdo reče, ampak če pride do kašnih težav, je treba o tem spregovoriti. Sem pravilno vzgojen in vesel, da je komisarka tukaj in da tudi vidi, da nismo pripravljeni vse pogoltniti, kar se nam pred eh, nos postavi. Eh, če bi danes eh, bil prisoten, bi ne poslal nikogar v Rio, kajti gre za nekaj posem drugega. Tudi dve, tri leta v tej hiši obstoja neko gibanje, da bi se izrekli proti takim delegacijam. E, to smo videli v Durbnu, v Cancunu, to smo videli tudi v drugih e, deželah, v Kopenhagnu. Vedno je obstojal negativni e, odziv in na to bi morali reagirati. Nimamo sistema. V tudi pri delegaciji v ZDA se podobno eh, dela. Eh, tolmače se črta in druge, poskuša se doseči bolj eh, določeno štednjo, ampak ni se mogoče odpeljati z majhnimi sredstvi. Ampak mi bi morali bistveno bolj zgodaj reagirati in morali bi tudi izpod zaščite komisije. In saj je 20 let že podobno. Moramo končno dozoreti, odrasti. Pri teh vprašanjih moramo vendar pokazati voljo do zmage. In, eh, eh, uradni, ki skrbijo zdaj eh, za nas eh, in ti niso zainteresirani. Pred 20 leti nismo imeli besedice za povedati. Eh, komisija se nam je smejala, vzela je naše dokumente in metala te dokumente v koš. In potem smo se borili vsak dan naprej in smo dobili pristojnost. In nekaj podobnega je treba doseči tudi na svetovnih konferencah, kajti vse to ima posledice, ki jih moramo na to zasedati zastopati v naših volilnih okrožjih. In mi smo tisti, ki pravzaprav se moramo zagovarjati in mi eh, pravzaprav čuvamo pravice eh, parlamenta, tolmači, asistenti in vse eh, to lahko čim bolj zmanjšamo in potem pridemo do zneska, ki je znosen. In dragi Richard, bil sem praktično že na vseh konferencah. Če Eh, opraviš dobro svoje delo, potem lahko zvečer tudi kje popiješ pivo. Ni nujno, da eh, z dvignjenimi rokami tečeš okrog. Eh, ohrabrujem vas, da se borite naprej in da bomo naslednjič ustrezno lahko zastopali našo hišo, naš parlament in samo na sebe se je treba eh, osloniti in eh, mislim, da bi bilo treba dobro počgati in se pravilno postaviti. Hvala lepa, Karl-Heinz Florec, Juta Haug in na to bom zaključil to razpravo. Eh, želela sem samo opozoriti na nekaj, nisem želela spregovoriti o Rio in o težavah, ki so nastopile v zvezi s tem. Podprla bi to, kar je pravkar dejal Karl-Heinz Florenc. Razpoloženje v tem parlamentu vedno bolj eh, pravice eh, poslancev, če so povezane z denarjem, omejuje. Eh, ta, vol, ta, ta želja, da bi se to omejilo, je prisotna. Vsi, ki ste tukaj, se morate prijeti za lastni nos in svojo politično skupino morate preiskati o tem, kakšne predstave ima kontrolni odbor za finance in zakaj ta odbor vedno znova zmašuje sredstva in potem um, je treba nujno na tem mestu pri vseh uh, političnih skupinah uh, doseči pozornost za to. Če namreč ne bomo nič storili, bomo zašli v hude težave in bomo prišli do ničenega proračuna in potem uh, bo celo to premalo in bomo celo denar prinesti sabo. Uh, Eh, nujno eh, sporoča, poglejte si, kar se v finančnem kontrolnem odboru počne, nisem članica. Ta ali drugi bo dejal, vse lahko pametno govori, ampak eh, posledice čutimo vsi in s tem se moramo vsak dan soočati. Hvala lepa, Juta Hauk. Zelo na hitro trikrat eh, sem bil v takšnih eh, delegacijah in um, dvakrat sem plačal sam, enkrat sem imel član uradne delegacije. Uh, mislim, da je zelo pomembno za parlament, da je prisoten, zelo pomembno je za parlament, da prispeva. To, kaj ti igra bistveno vlogo pri odločanju znotraj Evropske unije. E, moramo imeti tašno delegacijo. E, ne vidim gospoda Gebrandija, torej e, pet ljudi bo šlo, ampak lahko bo tako, da bi morali delegacije pravočasno organizirati in pravočasno rezervirati sobe, ko so cenejše in bi lahko s tem dosegli čim nižji proračun, pa parlament mora biti prisoten. Drugače bodo eh, razprave manj povezane z vsem, kar se dogaja tudi na konferenci in rezultati ne bodo take, kot bi si jih želeli. Hvala, Kriton. In eh, s tem smo pravzaprav eh, slišali, kako izgleda razpoloženje dobro sem si zapomnil tudi eh, to, kar je dejal kolega Florenc, da imamo problem v samem sistemu. In eh, kot eh, predsednik bom dal pobudo skupaj s Sevkovičem, da bomo na odbor predsedstva podal pobudo. V Lizboni imamo več sedaj pristojnosti. In moramo Eh, torej odločati o zakonih, ampak to se eh, širi naša pristojnost. In eh, koordinatorji so v tem primeru sprejeli sklep, to je pa zdaj dokončno, ampak kritika, ki je bila tukaj izražena, je tudi pomembna in s tako odločitvijo smo zdaj nekaj dosegli. Jaz sem predlagal več možnosti, da bi jih tudi osem šlo. Več opcij sem eh, koordinatorjem predlagal in največ eh, se jih je odločilo potem za to, da bi enega poslali na to konferenco. Ampak sistemsko bom eh, nastopil in dal pobudo, da bi vse to spravili končno v urejeno obliko in da ne bi prepuščali slučaju, kako v kakšni obliki pošiljamo delegacije nekam in kako potem um, kdo potem pač gre in eh, da eh, se potem porajajo razni problemi. Naprimer v Riju so organizatorji tudi gotovo bili krivi, da so te cene tako eksplodirale. S tem smo to zaključili. Sedaj pa smo pri nas, naši gosti, konih Hidegard. Um, hvala in da ste prišli, dobrodošli. Potrebno je bilo, da smo o tem sedaj razpravljali, zato ker eh, to se tiče našega rednega dela. Imamo pa tudi. Mi, eh, torej, oprostite, mislim, da bi morala sedaj komisarka spregovoriti. Ja, no, eh, želim samo pomagati ni popolnoma jasno, ali se pelje eden ali nobeden. Če pustite to vprašanje odprto, potem um, bo to zopet nejasno. Bolj um, priporočam, da nikogar ne pošljemo. Lahko samo uh, zastopam to, kar so koordinatori danes dopovdan sklenili. In koordinatori so danes dopovdne uh, eh, večinsko um, sklenili, da se pošle enega. In uh, tako je izgledalo sporočilo. Pismo uh, v, s to vsebino je šlo. Uh, na različne naslove, zaprosili so me, da to pošljem tudi predsedstvu, to sem tudi opravil, zato lahko samo rečem, da so pač koordinatorji eh, tako sklenili, drugače bomo morali ponovno sklicati sestane koordinatorjev. Eh, ne morem sam sedaj eh, odločati o tem, ampak s tem smo zaključili to vprašanje in bomo se lotili dnevnega reda in 23. Eh, točka je na vrsti. Jolajnen, saj veste, da to sploh ni bilo na dnevnem redu, o čemer smo zdaj se pogovarjali. Linda. I was just going to suggest, Chair, the court, we've now, the problem was this morning danes uh, je bilo rečeno, da se moramo tako odločiti in da nimamo časa. Imela bi predlog. Mislim, da bi morali sedaj prisluhniti komisarki. Ampak slišali ste, kaj so se odločili uh, koordinatorji. Pogovorili se bomo, potem pa vam bomo sporočili. Potem pa boste videli, uh, ali želimo, da gredo vsi ali nihče. In do pete ure popovdne se bomo o tem odločili. Morda je to bolje, kot pa da tukaj glasujemo. Lahko si še enkrat raziščemo, kakšno je stališče, ampak eh, danes smo sprejeli sklep koordinatorjev in potem sem sledil temu sklepu, kajti velika večina koordinatorjev se je odločila za ta sklep. Lahko to še enkrat odpremo. Ampak stvari so sedaj iztekle. Rečeno je bilo, da predsedstvo parlamenta ne bo odpotovalo tja, in predsedstvo se, se, se je sedaj izreklo za to, da ne gre. Torej, povedal sem, kakšna je bila razprava. Torej, do petih še lahko razmišljamo o tem, kdo bo šel tja ali ne, ampak sprejeli smo sklep in mislim, da moramo sklicati eh, srečanje koordinatorjev. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Sicer bomo imeli za komisarko na voljo samo še pol ure in želim, da se sedaj posvetimo pomembnim temam kajti prišlo je do sprememb, ki nas zadevajo. To je bil sedaj moj tretji poskus. Eh, prisrčno dobrodošli, Koni Hedegard v odboru za okolje. V tem zakonodajnem obdobju smo imeli eh, številne pobude, poročilo Krisa Davisa, Davisa eh, nizko karbonsko gospodarstvo. Imamo probleme s podnebno politiko, namreč s trgovanjem s kuponi. 2008 smo sprejeli velikanski svežen eh, v zvezi s sistemom, eh, s trgovanjem z emisijskimi kuponi in vedno je bilo rečeno, da je 30 evrov kritična masa za to, da to deluje. Sedaj pa smo pri 6,70 eh, evrov, pri 7-8 evrih in prišlo je do zanimivega razvoja tudi v preteklem tednu ko so se srečali okoljski ministri In sedaj vam dajem besedo in se vam že unaprej zahvaljujem za to izmenjavo mnen. Prisrčno dobrodošli v odboru za okolje. Much, Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi samo 15 sekund v zvezi z razpravo, ki ste jo vodili sedaj. Morda bi vam lahko pomagala. Številni med vami ste omenili, da je komisija rekla pet in tako naprej. Eh, soočamo se z enakimi izzivi, imamo enake probleme. Sama sem skrajšala čas, grem samo za tri noči, ne pet plus pet, ampak delegacija v Braziliji in pa EU delegacija v New Yorku sta to vprašanje že sprožili. Morda bo to zanimivo za vas in za te dve delegacije, kakšna razprava tukaj teče, kajti te dve delegacije sta se že, že začeli pogovarjati o tem za Brazilijo. Gospod predsednik, Kratka bom. Kaj ti sicer bo ta samo monolog? Najprej bi rada čisto na kratko povedala nekaj besed, kje smo v mednarodnih pogajanjih. Potem pa bom čisto na kratko povedala sledeče. Dva tedna, dva tedna pred rokom je Evropa pretekli teden uspela z načrtom, torej kaj bomo storili v naslednjem obdobju, skladno z odločitvami iz Durbana nekateri so bili za, nekateri proti. Bila pa sem zelo olajšana pretekli teden in zelo vesela, da nam je uspelo sprejeti odločitev za EU27. Sedaj vemo, kaj bomo počeli. Imamo pa še pogojno, pogoj za 30 odstotkov v zvezi s tem. Eno od vprašanj kjer še vedno potrebujemo stališče Evropske unije, je uh, en problem, air use, uporaba zraka. Torej, do Katarja bi lahko izdelali delovni načrt, ki bo lahko deloval, tako da bomo let, do leta 2015 dobili mednarodni dogovor. Torej, za nazaj smo izračunali, kdo bo moral storiti kaj pred letom 2015. Torej, katera vprašanja moramo rešiti za to, da bomo lahko sklenili pogajanja o novem mednarodnem režimu do, do, do leta 2015. Hkrati pa se. Uh, pa imamo tudi ambicije 7. in 8. maja v Bruslju uh, smo povabili dobre prijatelje iz OSI, iz LDC-ja, eh, iz ambicioznih držav, da bi imeli razpravo za okroglo mizo in sicer o Durbanu in pa v obdobju po Durbanu do Dohe, kako bi lahko skupaj stvari uresničevali. Drugi dan pa bo posvečen Riu plus 20, kajti ustvarili smo zavezništvo v Durbanu in pa v času do Durbana in zelo zanimivo bi bilo, če bi lahko sodelovali z dobrimi partnerji tudi junija v Rio. To je pravzaprav to, kjer smo v mednarodnih pogajanjih in eh, lahko vam kasneje povem še več podrobnosti, če vas bo zanimalo. Sedaj pa nekaj, kar se dogaja doma. Predsednik je omenil eh, neformalno srečanje ministrov za okolje v preteklem tednu. Prvi krat v svetu smo se pogovarjali o ETS-u. Bilo je zelo spodbudno, da so vse države članice priznale, da je ETS in da bi moral biti hrbtenica evropske podnebne politike. O tem smo se strinjali soglasno vsi in to je dobro. Zelo jasno je bilo tudi, da. Torej, Kot sem dejala, so stvari, ki jih lahko eh, postorimo kratkoročno ali pa dolgoročno. Pri nas v Evropski komisiji. Izdelali bomo pregled sistema ETS v Evropski komisiji in 2013 bomo to predstavili. Oziroma to, kar smo želeli predstaviti 2013, bomo sedaj um, storili že leta 2012, v tem letu. To bo revizija ETS-a in pogledali si bomo tudi Eh, možnosti pri profilu eh, aukcij oziroma dražb. Številne, eh, številne kuponi bodo šli na dražbe v zgodni fazi 2013-2020. Malo uh, uh, kuponov bo prišlo, nekaj, nekaj, pa bo prišlo, nekaj kuponov pa bo prišlo v zadnjih letu in to bo šlo potem na trg. Torej, predstavili bomo nekaj in cilj bo, da bi imeli pripravljeni predlog, da bo lahko sprejeta odločitev pred koncem tega leta. To je bilo mišljeno kratkoročno. Če nekaj hočete storiti za nizko ETS ceno, za višjim ciljem, če hočete rešiti tudi, kaj se bo situacijo po letu 2020, je postalo v razpravi jasno, da številni tudi razumejo, kaj lahko storimo, ne da bi se upletali v trge. In tu je še ena stvar v luči tega, kakšen bo izid pogajan o direktivi o energetske učinkovitosti, bomo potem ocenili situacijo in lepo se zahvaljujem parlamentu za zelo močen signal, ki ste ga poslali. Zahvaljujem pa se tudi za glasovanje 15. marca o a, nizkoogličnem načrtu. Številni v odboru ste si zelo prizadevali za ta dosežek in to je bilo v resnici odlično za to, da smo, kjer smo. Kaj ti vse stranke, vse politične skupine so se strinjali in poslali zelo močen signal. Želim biti kratka. Kar se tiče letalskega prometa, je to tudi ena stvar, ki bi vas morda lahko zanimala. Še enkrat se zahvaljujem za zelo močno podporo Evropskega parlamenta. Opozarjam na glasovanje sredi marca. Dialog je potekal, bili smo v dialogu s številnimi državami, ki jim ni všeč naša zakonodaja. Hkrati pa vlagamo veliko prizadevanj v to, da bi zagotovili to, da bi zadeve reševali na mednaroden način, tako kot to prej nismo mogli. Rusija je naprimer rekla, da si želi globalni sistem. Mi smo se seveda tako strinjali, odlično. Ampak potem si pogledajmo, ali lahko dobimo eh, globalni sistem preko IKAO-a. V preteklem tednu so se odločili, da si bo treba ogledati mehanizem v kontekstu IKAO-a. Eh, sklical naj bi se svet IKAO-a junija in morda bodo takrat lahko sprejeli eno opcijo in takrat bomo videli, ali bomo lahko dosegli globalni dogovor. Dve osebi sta tam več ali manj stalno, iz moje službe, pa tudi iz generalnega direktorata MUF in res si prizadevamo za to, da bi dobili ta uh, dogovor. Na kratko bi rada omenila še večletni finančni ukvir. Vedeli boste, da je to za nas zelo pomembno, kajti želimo, da se. Uh, podnebna politika eh, vključi vsa področja proračuna. V komisiji verjamemo, da če bomo to storili eh, modro, z eh, energetsko učinkovito, z prometnimi projekti, če bomo bolje ciljali denar in če bomo to počeli tudi v kmetijstvu in v drugih področjih, da bomo dosegli več dodane vrednosti tudi za evropske davkoplačevalce in za evropske državljane. Ampak naj bom jasna. Vem, da imate vi svoje poglede v parlamentu. Ampak zelo jasno je, da je številnim vladam ljubša prožnost kot kaj drugega. In prožnost to pomeni, pošljete ček, potem pa bomo videli, kaj bi storili s tem. In mislim, da je zelo pomembno v tem zelo krhkem gospodarskem položaju v Evropi, da dokažemo, da ko pošljete denar preko Evropske unije, da ne mečete denarja skozi okno, da je to boljši način ulaganja denarja in to je način, kako lahko ustvarimo rast delovna mesta in dejavnosti, ki jih potrebujemo v Evropi letos in v prihodnih letih. Torej, izrednega pomena je, da dobimo pomemben element, eh, ki ga dosežemo preko našega proračuna. Vedeti morate, da je na začetku tega leta komisija sprejela predlog o uporabi namembnosti zemlje v kmetijstvu in eh, gozdarstvu LULUCF. Namen je, da najprej ustanovimo, ustvarimo metodologijo, potem pa, si, potem pa lahko vedemo više cilje. To je tehnična zadeva, ampak zelo pomembna. Kajti predpogoj, da imamo najprej kmetijski sektor, zelo pomembno je, da, eh, da najprej vključimo kmetijski in gozdarski eh, sektor, zato da bomo dosegli cilje. Potem pa še nekaj od drugih predlogov, ki jih bomo predstavili pred poletjem. Izdelali bomo predlog o avtomobilih oziroma o uredbi o avtomobilih in pa o 25 gramih na 100 km do 2020. Verjetno bo šlo to hitro. Potem pa bomo pripravili to, kaj naj bi bili cilji po letu 2020 pripravljamo tudi revizijo o plinih. Predstavili bomo predlog, ki, ki eh, bo eh, spremenil uh, uredbo o uh, toplogrednih plinih, to bo jeseni. Uh, Maritime emissions. You... Uh, delamo tudi na izpušnih plinih. Komisija je bila naprošena, na, da naj izdela uredbo o a, pomorstvu, če do 2011 ne bo globalnega dogovora in sedaj smo izdelali oceno vpliva in se pripravljamo na to. In končno pripravljamo tudi Evropsko strategijo prilagoditve. Morda veste, da smo pripravili orodje, spletno orodje Evropske unije, tako da se v Evropi lahko eh, delijo dobre prakse, eh, ko gre za prilagoditve podnebnim spremembam. To je zelo dobro za regije. Nekatere stvari se bodo še pojavile, to da poglavitna razprava bo tekla o tem, kakšna bo podnebna politika po 2020. In to je treba videti tudi v uh, luči energetskega načrta do leta 2050 uh, eh, in pa v luči nekaterih sektorskih načrtov, pa tudi v luči direktive energetske učinkovitosti. Ne boste presenečeni, da res želim, da uh, ta ne bo preveč. Uh, razvodenila, kajti res bi bila škoda, kajti na ta način bi res lahko ustvarili delovno mesta v Evropi, ki jih res nujno potrebujemo. Much, Connie, for... Hvala lepa, gospa komisarka, za vaš uvod. Sedaj pa dobijo besedo najprej koordinatorji. In začeli bomo z Richardom Zebarjem, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka Hedegard, za pregled uh, vaših dejavnosti zelo sem vesel, da eh, dobimo končno predlog Evropske komisije o, avtom o vozilih, avtomobilih. Torej, rekli ste face down, ne face out. To bi rad povdaril. Potem je tukaj še eh, črni oglik. Eh, komisija načrtuje tukaj pobude. To je tudi velik izziv naše podnebne politike. Kar pa se tiče mednarodnih pogajanj, bi rad postavil še eno vprašanje. Kaj novega je izvedika komisije eh, v ZDA in na kitajskem? Ali je prišlo do napredka? Kar beremo v medijih, je to, da se je fronta ukrepila v ZDA in eh, nisem videl pozitivnih signalov iz kitajske. Torej ni videti, da bi, si, eh, da bi se kitajska kaj dosti premislila. In tretjič imel bi še eno vprašanje. Gospodarstvo je zelo žilčno, ker bodo cene se odvaja parle. Kakšno je stanje v Evropske komisiji? Ali bo prišel predlog v zvezi z ETS-om oziroma o spremembi ali pa bo ETS ostal takšen, kot je do leta 2020? In še zadnje vprašanje, gospa komisarka. Imam vtis, da komisija zelo veliko obljublja, zlasti v podnebni politiki. Kakšno je vzdušje v Evropski komisiji? Kajti, če pomislim na komisarja za industrijo, nimam občutka, da pravzaprav skupaj vodite podnebno politiko. Hvala lepa. Linda McEwan, SND. Hvala lepa da ste prišli, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste bili strpni do današnjega odbora. Veste, da vas podpiramo, kar se tiče letalskega prometa in kar se tiče izvajanja ETS-a. In vesela sem, da so vas ministri podprli. Ampak problem je, da vas podprejo na sestanku, potem pa, ko pridejo domov, na to pozabijo. In potem se zadeva spodkople na nacionalni ravni ampak to je instrument, ki ga imamo in sedaj jim moramo ukrepati. In problemi treba rešiti hitro, pred 2013, ko začnemo z dražbami. Torej, upam, da boste delali še naprej, čeprav je včasih to politično zelo težko v letalstvo. Veste, da spremljamo temo Tasan kaj se dogaja s tem, veliko poteka lobiranja in svet vas ne bo podporil v zvezi s tem. Veliki ministri pravijo, da se želijo ukvarjati s podnebnimi spremembami in obljubjajo, da bodo podprli kanačane in tako naprej. Ampak zanima me, kje smo sedaj s kakovostjo goriva in tudi to je zelo pomemben del podnebne politike. Prav je, da nas spomnite na obdobje po 2020. Vsa naša zakonodaja teče do leta 2020, ampak to ni več tako daleč. Če si pogledamo podnebni svežen, to, smo, eh, torej, to je bilo pred štirimi leti in sedaj šele začenjamo z ETS-om. Če želite še naprej delati eh, na eh, avtomobilih in tako naprej, morate sedaj razmišljati o, o, času, po, o času po 2020. Če ne bomo razmišljali po tem obdobju, potem ne bomo nikoli dosegli naših podnebnih ciljev. Prepričana sem, da bomo storili kar lahko v tem odboru in v naši politični skupini, da vas bomo podprli. Veselimo se vaših predlogov. Hvala lepa, Linda. 2020 ni daleč, to je res. Chris Davis za Alde. Izvoli. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste eh, v svojem uvodu pokrili toliko tem. Tem, tri točke. Eh, Bloomberg je danes objavi, objavil študijo o investicijskih stroških doseganja 30-stotnega znižanja do 2020. Med 7 in 9 evrov na osebo se giblje cena. To je res nizka cena. To je nekaj skodelic kave vsako leto. Ne pijem kave, toliko o tem, ampak tako pravijo. Kar pa je najbolj zanimivo, je to, da nekatere vzhodnoevropske države in Belgija bodo na koncu plačevale manj za to, da se odločijo za 30-odstotni cilj, cilj kot za 20-odstotni cilj, kajti a, cena kuponov bo zrasla in to bo potem rezultat. Denar bo pristal v njihovih žepih. Drugič. Vprašanje. ali lahko omenim zajemanje in shranjevanje oglika. Izvršni direktor um, Evropske uh, energetske agencije je včeraj dejal, da se bodo globalne temperature dvignile za 6 eh, stopinj Celzija eh, do konca stoletja, razen če bomo ukrepali. CCS je zelo pomemben del svežnja. Potrebujemo do 40 CCS naprav do leta 2020 in ta hip nimamo ničesar v rokah. Eh, obetali smo si že za 8 milijard eh, evrov financiranja od Evropske unije, sedaj pa imamo pol milijarde za CCS in še pol manj za obnovljive vire energije. CCS eh, načrt je v pripravi, ali boste to potrdili, ali vam je všeč ali ne ta CCS, ampak to je ključni element in ambicije moramo okrepiti in nekaj predložiti. In še nekaj, avtomobili in kombi in tovrnjaki. Eh, industrija je v zadnjih letih naredila velik eh, napredek. 20-stotni napredek pri emisijah in pa izboljšanje goriva v petih letih. Žal mi je, da slišim to, da ambicije zakonodajalcev ne bodo tako visoke kajti inženirji so nekaj storili oziroma upravili so odlično delo in lahko bi mi storili več. Predložili boste tudi zakonodajo when... o kombijih. Ko je bila uvedena zadnja zakonodaja na tem področju, so nam povedali, da eh, kombiji potrošijo 230 gramov CO2 na, eh, na 100 eh, km. Sedaj pa smo slišali, da je možnih tudi 180 gramov. To je velika ambicija. Oziroma, to je, to je velik dosežek, ampak ambicije, vaše ambicije pa so nižje, nižje, kot bi morale biti. Ali lahko, prosim, to pogledate in mi date odgovor? Hvala lepa, Chris. In sedaj Bas Aikaut, v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste bili tako strpni, preden smo prišli k tej razpravi. Imam štiri čisto kratka vprašanja, ki pa niso enostavna, ampak to ni nič, s tem ni nič narobe. O ETS. Preden veliko smo se pogovarjali o preostankih in večina v tem odboru je bila za to, da bi nekaj dali na stran. Ampak, ko sem vas slišal, smo več govorili o um, dražbah in pa o spremembah eh, časiv, časovnih profilov. Ampak, če govorimo o tem, potem ne moramo več govoriti o odpovedih kasneje. Lahko govorimo o reviziji, ampak še vedno bo veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo. In pravijo, da če bomo spremenili samo časovni uh, profil za dražbe, to ne bo poslalo pravega signala ali ste lahko nekoliko bolj jasni, kaj eh, počnemo sedaj na tem področju, eh, potem ETS in letalski promet. Dobili smo informacije iz Kitajske, da delajo na obdavčenju za eh, svoj letalski promet. Ali lahko povete, kako to ocenjujete? Ali pripravljate kakšen ekvivalentni ukrep? In ali lahko to vpliva tudi na razpravo o ETS-u? Tretjič, Eh, avtomobili in CO2, da lahko eh, predložite predlog o avtomobilih, ampak pomembnejša stvar je označevanje, tako da bodo potrošniki vedeli, eh, koliko emisij emitirajo avtomobili. To je bila tema tudi, eh, pomembna tema tudi za vas pred dvemi leti. Eh, potrošniki morajo vedeti, kakšne avtomobile eh, kupujajo. Ali lahko kaj poveste o tem, kajti slišali smo, da obstaja močan lobby proti temu, da bi potrošniki dobili informacije. In četrtič, Rio, Rio plus 20. Čisto kratko vprašanje. V Durbanu je bil največji uspeh EU, da smo izgradili zavezništvo Evropske unije z Afriško unijo in pa za državami OSIS kaj lahko storimo, da bi izgradili to zavezništvo v Riju, zato da bomo okrepili to zavezništvo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Torej, končali smo sedaj s krogom koordinatorjev skupin in sedaj imate vi besedo za odgovore. Najprej odgovoriš Čhartu Sebarju o eh, F plinih. Eh, eh, o tem, eh, ali se bomo odločali za izločanje ali ne. Če izločamo stvari, potem eh, eh, moramo seveda imeti na voljo tudi trajnostne alternative. In mi vidimo, da bi tu imeli počasnejši napredek, če se odločamo torej za strategijo izločanja. Torej, sedaj si ogledujemo strategijo zmanjševanja. Eh, prednost pri tem pa je, da lahko s tem začnemo praktično takoj, ni treba čakati na primerne alternative. Torej, najbolje za okolje je seveda, če imamo zmanjševanje in ne izločanje. Nekateri med vami ste spraševali glede letalstva. E, tu smo imeli torej to kitajsko pobudo, e, e, kitajsko ministrstvo za finance je objavilo, da bodo imeli nov davek za letališča in da bodo pač prihodke iz tega porabili za okolje. In eh, delegacijo v Pekingu sem spraševala, ali naj pogledajo, ali bi lahko imeli kakšne ekvivalentne ukrepe. Eh, splača se pogledati. Eh, zanimivo se mi je zdelo, da naj bi prihodek iz tega namenili podnebju. Potem ZDA, ali se tukaj premika? je spraševal uh, Richard. Torej, tu obstaja pripravljenost za dialog. Ne želijo večjega eh, uh, eskaliranja. In sekretar za uh, promet uh, je tudi uh, pripravljen za stike. Torej, tu imamo dialog. Uh, dialog se pa nanaša na IKO. Uh, ni dovolj, da rečemo. Uh, da smo za globalni dogovor. E, torej, e, stranke so iste od leta 1977 e, in ni dovolj, da se reče samo, da je tu pripravljenost. Potrebni so premiki in to moramo seveda preučiti tudi z drugimi strankami. Eh, predsednik Obama je tudi pred eh, kratkim govoril o podnebnih spremembah in da moramo na tem področju storiti več. No, mi moramo sedaj pogledati, ali res obstajajo premiki. Na področju letalstva moramo pač eh, pametno ravnati in korakati naprej. Potrebne so seveda premiki v IKV in sistem za zunanje odnose tudi zelo veliko dela in razlaga drugim partnerjem, zakaj gre. In upam, da torej razumevanje za to raste. Eh, potem pa eh, set aside eh, je istočnica, ki ste jo tudi mnogi omenjali. In to in dražbeni profil, to sta dve stvari. Zakaj si moramo sedaj ogledati ta profil za dražbe? E, metodologija zato je dosti bolj preprosta, kot če pač odpiramo direktivo in spreminjamo stvari na ta način. E, profil za dražbo, torej tu lahko dejansko nekaj predložimo odboru za podnebne spremembe in tu ni potrebno soglasje vseh. To je nekaj, kar lahko storimo hitro, vse drugo bi zahtevalo več časa. Pri profilu za dražbe eh, pa velja reči, da to ne pomeni seveda, da si drugih stvari ne bomo ogledovali in eh, E, predsednik tega odbora je tudi zelo spremljal razpravo prejšnji četrtek. To je bila zelo konstruktivna razprava. Videli smo, da je mnogim državam članicam jasno, da bo razprava za obdobje po 2020 zelo pomembna. E, dansko predsedstvo je tudi predložilo e, različne video izjave eh, direktorjev pomembnih eh, eh, podjetij, naprimer tudi Business Europe in podobno. In vsi so v svojih video izjavah ministrom dejali, prosim, razmišljate o letu 2030. Za industrijo je 2020 že jutri. Nas zanima predvidljivost in sicer obdobje 2030 in naprej in o tem moramo razmišljati. Seveda imamo menike za nizko oglično. Um, Eh, politiko in razvoj. In vse več držav članic razume sedaj, zakaj nas industrija prosi naj razmišljamo o obdobju po letu 2020. Potem eh, te eh, razprave v zvezi set aside bodo prav gotovo ponovne sprožene, mi moramo seveda videti, kako je s korelacijo med rezultati in razpravo o seta sajtu. Eh, težko je pač o tem razpravljati tudi v kontekstu direktive o energetski učinkovitosti. Eh, torej, treba je pregledati situacijo in razpravljati in eh, zato so zainteresirane mnoge države članice. Potem spraševali ste o vzdušju v komisiji, o podnebju in tako naprej. Komisiji je povsem jasno, da podnebna politika, energetska učinkovitost, obnovljivi vire energije, da je to vse skupaj eh, eh, motor za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. Mi smo tudi pripravili sporočilo o delovnih mestih in v tem sporočilu smo opredelili tri sektorje, ki lahko močno ustvarjajo delovna mesta do leta 2020. IKT, zdravje in zelena ekonomija. Zelena ekonomija sama lahko um, generira 6 milijonov delovnih mest v uh, Eh, Evropi in tu gre recimo za področja odpadkov, obnovljivi veri, eh, energetska učinkovitost. To pomeni, komisija ve, da eh, je to področje pomembno za ustvarjanje delovnih mest in zaradi tega je to tudi tako izpostavljeno v proračunu in tudi v proračunu za inovacije. Za industrije veste, da imamo tukaj zelo raznoliko sliko, eh, vendar občutek imam, da eh, določene eh, organizacije močno razpravljajo. Mi izgubljamo delovna mesta v številnih sektorjih v Evropi, vendar med krizo je najbolj krizno odporen sektor, kar se tiče delovna mesta, eh, bil sektor, ki je povezan z zelenim gospodarstvom. Se pravi, mi smo videli torej, kaj se je zgodilo v obdobju 2008 do 2010, se ni treba torej sklicevati na prihodnje rezultate in eh, predsednik Baroso ima tudi pisno gradivo in lahko to eh, dokaže. Tarcan. Pravite, da ni dovolj govoriti o podnebni politiki, treba je tudi sprejeti odločitve in treba je seveda prepričati vse države članice. Mi moramo seveda najprej pregledati naše eh, stališče in pripraviti eh, študijo o učinkih, torej to ni malenkost, to je nekaj smiselnega in to je mnenje komisije. Chris Davis, da, prihodki iz dražb. E, tudi ko ministri razpravljajo o ETS-u, je vsem jasno, e, da so mnogi ministri dejansko odvisni od dražb Eh, pravic eh, in mislim, da obstaja če dalje večja zavest o tem dejstvu in to želim odpredožiti tudi ministrom za finance. Potem pa CCS. E, torej omenili ste nove vhodne rezerve, pravite, da ni toliko denarja, kot če bi bile cene za ETS više. E, vse zainteresirane države članice morajo čim prej opredeliti svoje prednostne naloge med različnimi projekti in to je zelo pomembno. Države članice morajo imeti pripravljene projekte za soinvestiranje investiranje Eh, to je ena izmed tehnologij, to ni edina tehnologija in uh, sedaj pač eh, Evropa uh, začenja pač uh, se s tem bolj intenzivno ukvarjati. Potem pa avtomobili uh, in uh, kombiji in uh, koliko gramov na kilometr. Uh, torej, torej, Eh, cilji za 2020 eh, so skoraj da doseženi eh, pri razvoju avtomobilov. Se pravi, mi moramo razmisliti, kaj po obdobju 2020. Se pravi, tu imamo dvo, dva koraka. Bas, r, označevanje, da <coughs> delam tudi na področju označevanja, po dveh eh, letih in pol na tem položaju. Ne vem, zakaj je to vprašanje bilo tako sporno v prejšnjem mandatu. Mislim, da moramo dajati pobude, ki bodo za naše državljane smiselne. In če bodo izbire preproste in primerljive, potem stvari dejansko ne morejo biti kontroverzne lahko rečemo seveda, da eh, bomo pozneje bolj pametni. Eh, torej, DC in eh, torej o tem bomo govorili 7. in 8. maja z LDC in državami Oasis in Torej, mi bomo videli, katera vprašanja bomo lahko rešili. Uh, se pravi, uh, države EDC, OASIS in uh, Evropska unija, mi bomo pač pogledali, katera štiri vprašanja lahko razrešimo skupaj. Uh, torej, agenda za Rio bo zelo široka, vendar mi lahko uh, recimo v sodelovanju. Uh, uredimo štiri vprašanja in to bo seveda zelo pomembno za dinamiko varijo. Hvala lepa za ta prvi eh, krok. Rekli ste, da morate oditi ob 16.15 ali bi imeli še čas za drugi krok? Karl-Heinz Florenz, Florenz uh, Jolainen, Kriton. Arsenis, gospa Merkis, Jürgensen, Prodi. Vendar ne bo časa za odgovore na vsa ta vprašanja. Ok, dan is, eh, dan starten wir mit eh, Jo. Jo, na kratko prosim, da pridejo pač na vrsto vsi kolegi, ki so se prijavili k besedi, ker bo pač komisarka morala oditi na kratko. Zdi se mi, da imamo tu renesanso fosilnih goriv, naprimer pomislimo na nafto in uh, plin iz uh, skrilavcev, ki jih uh, sedaj uh, črpajo posod po Evropi po svetu in to je z vedika podnebne politike nespremljivo. Poglejmo si, naprimer, kaj se dogaja v Ameriki in drugo, tam se pač to razvija. Potem pa Polska in ETS. V plenumu sem že zastavil vprašanje, kako lahko pomagamo Polski za to, da eh, bo prišlo do deblokiranja. Eh, Kriton Arsenis, prosim. Hvala lepa, na kratko v Drbanu eh, smo rekli, da pričakujemo od držav v razvoju eh, nek načrt, eh, eh, vendar dali so nam časovni načrt, niso nam pa dali nobene politične zaveze za Kyoto. Torej tu gre za ključno leto za Kyoto in za tudi naša zavezništva. Ali je pripravljena EU sprejeti amantmaje za protokol iz Kyoto? in kakšna je dinamika, ali so se eh, države LDC in OSIS eh, kaj pritoževale. Hvala lepa, gospa Gardini. Volevo tornare un attimo sul sistema ETS, perché si è capito che... Eh, še enkrat uh, ETS. V katero smer gre komisija, to ni postalo jasno ali gre za to, da se kvote zamrznajo. Kaj bomo potem storili? E, kaj se bo torej zgodilo z njimi? Kaj bo dejansko potem tudi e, z proizvodnjo e, in kako je selitvijo e, virov CO2? Hvala lepa. Imam dve vprašanje. In sicer, kako je z preglednostjo eh, prošen eh, za izjeme, za eh, pravice emisij. Torej, mi smo imeli že razpravo v odboru Envi v zvezi s polskim vprašanjem, hoteli smo imeli dostop do eh, teh prošen in mi teh prošen nismo mogli pregledati. Kdaj bomo mi lahko pregledali te prošnje? Kdaj bo javnost lahko pregledala te prošnje? Sorry. And one other very uh, specific question. Potem pa še eno specifično vprašanje. To je, ogljična neutralnost biomase, eh, sedanja eh, pravila ne eh, razlikujejo med ostanki in najbolj trajnostno biomaso. In ali bo komisija to spremenila? Hvala lepa, Judit. Vitorijo, Prodi, prosim, na kratko. Najlepša hvala, gospa komisarka. Kako verjetno je, da bodo ZDA ratificirale kjotski protokol, po vašem mnenju? Osebno menim, da je to neverjetno in zato tudi sprašujem. Ali bi bilo možno, da ne, pridemo do nekega sporazuma in tako do nekega stičišča med našim programom in programom ZDA. Potem pa Kitajska je sprejela odločitev. In če to upoštevamo, ali obstaja kak program, ki bi bil združljiv za ETS? Hvala lepa, Vitorija, torej sedaj prosim za odgovore. Ja, povsem na kratko. Uh, plin iz skrilavcev. Uh, Mi eh, v naših službah pregledujemo, ali je okoljska zakonodaja v Evropi zadostna, ali pa potrebujemo eh, posebno zakonodajo za lomljenje in podobno. Potem deblokiranje Poljske. Tu je vidik Eh, in sicer da želi Poljska narediti napredek pri energetski učinkovitosti. To je zelo pomembno. Oni ne eh, uvažajo zgolj plin iz Rusije, temveč tudi zelo veliko premoga in mnogi to pozabljajo. Eh, torej, vse večja je zavest o energetski učinkovitosti in eh, bivši eh, podpredsednik vlade je bil eh, zelo zagret za eh, povečanje energetske učinkovitosti. Eh, torej, mi smo imeli prejšnji teden zelo konstruktiven stanek v zvezi s tem in Poljska tudi eh, podpira ETS. Torej, mi ne smemo eh, pretiravati. Potem pa odgovor Kritonu Arsenisu, Kjotski protokol da po eni strani uh, uh, obe strani še nista izpolnili obljub, vendar eh, mi bomo pravzaprav izpolnili svoje obljube v drugem obdobju in ali se najmanj razvite države pritožujejo, da torej pomembno je, da se stvari ratificirajo vendar moj občutek je, da zelo dobro razumejo, da je treba najti ravnovesje med tem, kaj mi delamo in eh, pritiskom, ki ga izvajamo mi na druge, zato da opravijo obljubljeno. Potem eh, morda bi morali pravzaprav tudi razposlati dokument o različnih opcijah. Mi sedaj ne, nismo zamrznili eh, pravice, eh, vendar sedanja uredba to spreminja. Eh, mi bi sicer imeli toliko eh, pravic eh, v letih 2013 in 2014. Veliko smo jih dali na trg za zadnje eh, dražbeno obdobje. Ali je to pameten profil? Ne vem. Morda bi bilo bolje, če bi imeli manj eh, pravic v začetku in potem pa. Um, se to ta problem eh, zaostruje, ker podjetja lahko pravzaprav te pravice dajo v banko. To pomeni, da v, eh, gredo krize lahko eh, gor, da se dvigujejo eh, in tudi poznaje upadajo. Zaradi tega bančnega eh, sistema pa se ne moremo eh, zanašati na višino cen, se pravi, eh, cene so lahko nizke tudi, ko so. Eh, eh, dejavnosti že normalizirane in torej mi se moramo vprašati, ali naj preplavimo trg še z več pravicami torej, in na ta način bi še bolj znižali cene. Torej, to eh, so pomembna razmišljanja, strukturne spremembe trajajo in o tem moramo bolj natančno razpravljati tudi z državami članicami. Sedaj vsekakor analiziramo različne opcije. Potem pa biomasa. Mi imamo eh, kriterij trajnosti, vzdržnosti, to je pripravil eh, general, to je pripravila direkcija za uh, energijo in tudi LULUCF. Tudi tu moramo se pač vprašati, kako naj bi trajnostno uporabljali uh, biomaso. Potem proste pravice. Vsaka država članica mora sama odločiti, ali želijo objaviti eh, to, za kar so zaprosili. Mi smo eh, spodbujali eh, prednost in objavljanje. Mnogi so se odločili za to, druge pa so se odločili proti, zaradi tega, ker želijo zavarovati informacije svojih energetskih podjetij, torej mi jih lahko spodbujamo k objavljanju, ne moremo jih pa presiliti. Gospod Prodi, prvo vprašanje eh, je, ali menimo, da se bodo eh, ZDA pridružile Kyoto. Torej mislim, da moramo pač počakati na prihodnji eh, režim in sprejeti naslednje korake. Eh, torej, eh, toliko in eh, mislim, da ne bomo veliko mogli storiti veliko za evropsko podnebno politiko, če zamudim na naslednji sestanek. Torej, res sem impresioniran, tečete maraton in borite se za evropsko podnebno politiko na dober, aktiven način. Imate našo podporo v zakonodajnem postopku pred nami ETS, eh, e eh, eh, podnebna politika, tako naprej. So, jetzt geht's weiter. Tako, zdaj pa naprej. Ordnung. Und zwar. Po dnevnem redu. In sicer točka 24. Izvajanje tematske strategije za varstvo tal in dejavnosti, ki potekajo v zvezi s tem. Tu predlagam naslednji postopek. Najprej dobi besedo komisija in potem bomo pa začeli z razpravo. Prosim, komisija. Eh, dober dan, predsedujoči. Eh, moj vodja bi naj bil tukaj, ampak eh, bom začel sam. Hvala za možnost, da lahko predstavim poročilo o izvajanju tematske strategije o zavarstvo tal. Pred petimi leti je bila strategija sprejeta in komisija bi želela predstaviti novo verzijo, tudi eh, bi predstavila eh, napredek eh, in ali pa pomankanje napredka tudi. Vse to je spremljal tudi tehnično poročilo za varstvo tal in sicer o tem, kako izgledajo tla v Evropi. Če pa so podatki na razpolago, niso pa vedno na razpolago. Če se bo delo nadaljevalo v taki obliki, eh, bomo veliko eh, zemljiš zgubili zaradi urbanizacije eh, in celo pocenjujemo to problematiko, kajti 275 hektarjev se zgubi vsak dan zaradi urbanizacije. To pomeni tisoč kvadratnih kilometrov na leto. In eh, to pomeni v desetih eh, letih toliko, kot je velik Cipr. Ali če želite drugo primerjavo, eh, to je celotno mm, področje zemlje za obdelavo, torej kmetijske zemlje na nizozemskem. In ta dejavnost je mm, pokrivanje tako rekoč zemlje z določenimi zgradbami. Na to eh, imamo eh, veliko erozije. 20 odstotkov tega presega trajnostne eh, oblike. Gre za salinizacijo tal. In um, s tem je eh, biodiverziteta eh, ogrožena, biotska pestrost eh, in imamo tudi globalno velike težave, kontaminacijo tal, nimamo zakonodaje na evropski ravni na tem področju, predvidevamo pa, da okoli tri milijone Eh, in kontaminiranih eh, lokacij imamo v Uniji. 350 eh, tisoč je velikih virov nevarnosti onesnaženja. S tem se zmanjšuje možnost proizvajati hrano, pa tudi cene se dvigujejo. V tej strategiji, tematski strategiji za varstvo tal, se predvideva 38 milijard evrov na leto stroškov. V Združenem kraljestvu erozija tal povzroči 53 milijonsko škodo na leto. To pomeni, da ne, ne samo moramo biti prijazni do tal, ali pač pa moramo zmanjšati bremena, ki zaradi tega nastopajo za našo družbo. Komisija je 2006 opravila analizo in eh, pravzaprav tista analiza ni nič kaj dosti drugačka, kot je danes. Analiza eh, tedanjih rezultatov eh, je pripeljala do predloga direktive za zaščito tal. Obenem bi pa najtla ostala tudi trajnostno uporabla. 2007 smo obravnavali to in eh, z svetom sedaj sodelujemo, da bi eh, manjšina, ki blokira, razumela, da je to eh, svežen, ki obsega štiri stebre, tri ostali so povečano zavedanje, integrirano um, dogajanje in četrto je zakonodaja, ki je še, najmanj, uh, še najbolj pomembna, da bomo dosegli ustrezne rezultate. Zelo na kratko, kaj je komisija storila, da integrija uh, to začito tal v druge politike v skupni kmetijski politiki smo predlagali eh, nov skrižni standard, eh, ki eh, pomeni, da ne bi eh, orali na vlažnih površinah in področjih, kjer je veliko oglika. Izredno smo zahtevali boljše upravljanje z eh, tlemi, tako v kmetijstvu kot v gozdarstvu. In na koncu zelenitev prvega stebra skupne eh, kmetijske politike, kot to predlaga komisija in upam, da bo eh, to. to, to tudi so zakonodajalci potrdili, eh, bo pripeljalo do tega, da bi imeli več eh, organskih eh, tvari. In nadaljevanje bi pomenilo tudi na za APPC direktivo. To pomeni, da Um, ne poslabšamo kakovost tal. S tem smo uh, pravzaprav začeli ničelno uh, toleranco pri uh, tleh, torej pri obdelavi tal. Veliko stvari sicer direktiva ne pokriva in posledice preteklosti niso sestavni del direktive. Tretji element v zvezi z integracijo je da eh, z kohezijsko politiko dajemo na razpolago sredstva eh, za eh, izboljšavo kontaminiranih površin. In v finančnem obdobju 2007 do 2013 je 3 milijarde evrov na razpolago za to, za, za te cilje. Ista politika se bo tudi nadaljevala za eh, regeneracijo takšnih površin v prihodnem eh, finančnem obdobju. Želel bi izpostaviti zlasti tri točke, ki so izjemno pomembne in so v poročilu prisotne. Prvič je pomankanje podatkov. Nimamo dovolj informacij in tudi ne vsele, da bi v celoti eh, ovrednotili razvoj, degradacijo tal in tako dalje v celotni Evropski uniji. Eh, Potrebovali bi eh, v rednih presledkih obravnavo in ocenjevanje tal, da bi izboljšali eh, naše podatke in oceno. Na to pokrivanje tal oziroma uporaba tal v druge namene. Govoril sem, da v desetih letih pr se odvzame eh, približno tašno površino zaradi urbanizacije, kot je velik Cipr. In komisija je v zvezi s tem eh, eh, povedala, da do 2020 bi morali doseči tašno politiko, da bi do 2050, torej v dolgoročni viziji, dosegli, da ne bi več pokrivali tla zaradi urbanizacije. In Eh, morali bi izdelati dokument s smernicami, eh, da bi eh, tudi kompenzirali ustrezne postopke, če se pač ohrani tla in se zmanjša Mm, vpliv, eh, negativni vpliv na tla. Tretja točka je v zvezi z Rio plus 20, eh, eh, to je nekaj, kar je v mislih nas vseh v sedanjem obdobju. V poročilju smo tudi posebej spostavili, da rast svetovnega prebivalstva dviguje tudi uporabo biomase in vse to bo povzročilo Eh, večjo degradacijo tal. To je za nas izredno pomembno, zaradi tega, ker imamo potencijalne eh, oblike degradacije tal in eh, posledice pa tudi zaradi tega, ker bomo postali vse bolj odvisni in še bolj odvisni znotraj Evropske unije od eh, drugih, eh, tudi zaradi tega, ker bo do 2050 že 9 milijard ljudi na svetu. Predlagali smo, da bi na eh, srečo na vrhu Rio plus 20 obravnavali to temo kot eno od petih ključnih področji, ker bi naj dosegli rezultate. Predlagali smo tudi, da bi naj cel svet se dogovoril eh, o eh, ničelni eh, degradaciji tal in bi morali izdelati časovni okvir. To bi pomenilo, da bi se v svetu bolj posvetili koriščenju virov in zlasti Eh, da bi eh, preprečili dezertifikacijo in eh, da bi uporabili vse možnosti, ki so na razpolago v svetu. Naše strani smo tudi predvideli, da bo 10. in 11. maja posebna konferenca o obravnavi tal, pri tem se bomo osredotočili na nekatere zadeve, ki sem jih pravkar omenil. Vsi ste vabljeni, eh, da bo sodelujete. Konferenca bo zaključena z razpravo eh, okrogle mize, gospod, eh, gospod komisar Potočnik bo tudi prisoten, tudi generalni eh, sekretar Kopa Kodžeka in upam, da eh, bo prišlo tudi do ustreznega razreševanja teh problemov. Hvala lepa, hvala za vaše uvodne besede in eh, sedaj imam tri prijave, Karl Heinz Florenc, na to gospa Hauk in Trotorio Prodi. Karl Heinz, izvolim. Da, hvala lepa. Pred mnogimi leti sem se odločil, da Eh, grem v Evropo in ne v Bundestag v Berlinu. Takrat eh, je bila, eh, so bila zdrava tla, voda in zrak tisto, kar sem želel zlasti zastopati v parlamentu. Če pa danes poslušam um, uradnike, se pričnem bati vse stvari, ki ste jih tudi upravičeno navedli in se uh, odvijajo uh, pri tleh, se negativno razvijajo, čeprav obstojajo evropska pravila na tem področju. E, imamo direktivo o zaščiti rastlin, s temi nimate veliko opravka, ampak jaz, ker sem eh, kmet, e, tudi e, jaz e, imamo opravka z uredbami v zvezi z tlemi. E, pred mnogimi leti ste veliko sorazvijali, ampak e, prosim vas za pravo res, resnično obliko odgovora. E, od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 pri storite pri pesticidih torej in eh, pri sredstvi za zaščito rastlin, kaj naredite eh, pri eh, vprašanju, kaj je preverjane okoljske znosnosti. In ehm, vsak, vedno se simulira pravzaprav vse. V, v naši državi moraš preživeti vse štiri letne čase, torej na licu mesta. Vam lahko 10-15 pravil predstavim, ki se ukvarjajo z tlemi in ne želim teh stvari odpraviti, ampak želim, da to dejansko izvajate in da bi s tem največje eh, krivce tudi eh, predstavili javnosti. Morate se angažirati na tem področju in če pravite, da potrebujete ustrezen okvir, ja, če niti posamezne direktive ne morete nadzirati. In eh, komisar Potočnik ima prav, če reče, da je premalo ljudi na razpolago razpolago. Potem eh, vsega ostalega tudi ne boste uspeli doseči. Moja sreča je, da eh, moja družina že 300 let obdeluje našo zemljo in ta eh, tla so ostala naša domovina, nismo želeli zapustiti te zemlje in zato je naša zemlja tudi ostala dobra. Smo v Severne Porenju Vesfalije, in um, integriteta je pri tem izredno pomembna. Uh, boste pa prijeli predvsej odpora pri teh vaših načrtih. Namreč stvari so zelo preproste. Preko slej hm, boste hm, Evropo razdelili v neke razli, razrede. Dobra tla, slaba tla, tla, tudi pri odpadnih vodah smo to storili. In potem so modro vsi dejali v uh, uh, smo v rubriki slabih tal in potem uh, se razvije transfer denarja, za katerega ne boste več dobili večine. Torej, tudi moramo ohraniti v vidu uh, uh, povzročitelja in ti morajo plačati pravzaprav to. Dobili boste angažirano pozicijo z moje strani, komisar je zelo razočaran nad mano, ampak tako pač je. Uh, boste dobili opozicijo z moje strani. Uh, če ne boste izvajali pravil. Zelo se zavzemam, da bi eh, vse izvali, kar obstoja. Strategija je sicer eh, zanimiva, ampak strelja mimo cilja. S tem ne boste ničesar premaknili, prepričate nas lahko. Če boste direktivo Eh, o zaščiti rastlin dejansko izpeljali oziroma eh, nadzirali 10-12 let, eh, že to obstoja. Mi smo ob meji in že mnoge stvari so dolgo časa do, eh, prepovedane, ampak v vodi se to najde, ker na drugi strani ne kontrolirajo, ne nadzirajo na drugi strani meje. E, morate to nadzirati in krivce spraviti za zapahe. Hvala lepa, Karl Heinz Florence. To sem eh, pozabil še reči v smislu Anje Weisberger, ki je prava strokovnjakinja na tem področju in bi lahko to visto stvarno predstavila, se pač jaz pregovoril. Ampak bilo je zelo emotivno predstavljeno, to je vsekako res in se ta Juta Hauki na to Vitorijo prodi. Da, prav lepa hvala. Uh, Eh, zaščita tal in direktiva o zaščiti tal. Če sedaj prisluhnemo komisiji in Karl-Heinz Florencu eh, in eh, v letih 2006 in 2007 si sodeloval pri razpavi, lahko rečeš, da imaš občutek deja vu, da je to že vse se odvijalo. In ne le jaz, ki sem iz Nemške Eh, sem dobila iz Nemškega združenja kmetov eh, dve eh, strani zapiskov. In dejansko so napisali posebno informacijo o tem. Ne vem, kdo si je to dejansko ogledal, to da to je ista argumentacija kot pred petimi, šestimi leti. Ničesar se niso naučili, isti refleks se je zgodil, ostanite proč od nas, nič ne smemo storiti na evropski ravni. Istočasno pa ponavljajo eh, svoje obtožbe eh, proti eh, komisijski, komisijskemu osnutku direktive. Eh, nikjer pa se ne omenja, da je Evropski parlament eh, v prvi obravnavi eh, ustvaril čudoviti osnutek, ki komisijsko direktivo postavlja z glave na na noge in takrat eh, smo eh, to uspeli storiti eh, tako, da smo vključili vse politične skupine. V vsaki politični skupini so bili ljudje proti, ampak vedno smo dobili večino v posamezni politični skupini, da so sodelovali pri tem. To, kar je Nemška zveza kmetov ponovno poslala z opozorilom, da 26.4. pač imamo to razpravo in da naj prosim, prosim, eh, to mm, stališče eh, Nemške zveze tudi predstavimo v odboru. Karl Heinz je to storil in zdaj je s tem dovolj. Toliko. Eh, bi želela reči, to, kar so storili, ni informacija, pač pa eh, nas eh, pelje v nevednost. In prosim, zemite nas znanje, da Evropski parlament je tisti, ki mm, da, eh, dela zakone, torej sprejema zakone in ne komisija. Mi smo dobro prvo obravnavo imeli. Vsak stavek lahko podpišem, ki smo ga takrat sprejeli in svet mora enkrat to doseči. Eh, torej doseči, da Moče bi komisija lahko storila nekaj v zvezi s tem, da bi razvil um, skupno stališče, da lahko eh, nadaljujemo z drugo obravnavo. In naslednja točka, tudi tukaj bom komisijo kritizirala, že sem pravilno slišala, niti ne vem, kakšen jezik je govoril eh, predstavnik komisije, imam pa nemški prevod, slišala sem, da obstojajo težave z podatki. Eh, Torej, kaj pa pravzaprav počnemo vse čas? Eh, mi, eh, ča, mi plačujemo za vse mogoče, imamo agencijo za okolje, Evropsko agencijo za okolje in eh, kolikor vem, je to super agencija, ki je opravila odlično delo, celo vrsto informacij eh, predlagajo in kaj in komisija še potrebuje. Eh, v principu je vsega dovolj, ker niso nič storili doslej, ne morejo drugim potikati krivde. Hvala lepa, Juta Hauk in sedaj dajem besedo Vitorju Prodiju. Prodi je bil poročevalec eh, za tematsko strategijo energijo. Eh, hvala, predsedojoči. Eh, dejansko eh, je kolegica Hauke že to povedala, da smo opravili izredno dobro delo in sicer smo dobro sodelovali pri tem. In še enkrat povdarjam, da je to delo še vedno relevantno. Eh, obstojajo ustrezni podatki tudi o tem. Eh, vloga tal pri emisijah eh, toplogrednih plinov, tudi to je pomembno področje. Tla so mm, stalni vir, ampak vidiki, ki se jih dotikamo, torej eh, emisije CO2, pa tudi koriščenje tal eh, je vendar v interesu nas vseh. To je vendar jasno in zaradi tega mm, bo, želimo nekaj doseči, eh, želimo napredek. Obstoja pa tudi eh, še področje splošnih kriterijev, ki jih moramo upoštevati. Eh, tla so omejen vir in eh, moramo ga ohraniti in ko, ga, ko koristimo tla, jih moramo tudi ščititi. Ta vir namreč vsebuje dvakrat več oglika, kot eh, je drugače prisoten v atmosferi. In eh, to je zelo bistven eh, vidik za celotno ravnovesje. Emisije dušika so bistveno bolj učinkovite kot oglikovodik. Torej, problem kot tak eh, se tiče nas vseh. Poleg tega eh, moramo upoštevati, da pri eh, stališčih držav članic jasno vidimo, da so predvsem zainteresirani za svoja tla in kar se tiče podatkov, eh, smo se vendar zelo zauzeli za satelitski nadzor, pa tudi preverjanje. In eh, eh, to satelitsko nadzor, zbiranje podatkov smo tudi uvedli zaradi tega, da bi imeli vse potrebne podatke, vlažnost, eh, vegetacija, emisije toplogrednih plinov eh, in podobno. Z vsemi temi podrobnostmi eh, smo eh, lahko bili zadovoljni, tako rekoč vse je bilo razvidno. In eh, če imamo takšno podrobno eh, predstavitev in take dobre podatke, potem lahko pričakujemo, če imamo tudi tako dobro orodje, da bomo imeli ustrezne rezultate in eh, bomo lahko zajeli posamezno problematiko. Zaradi tega ne moremo reči, da bomo kar končali z tem našim zauzemanjem za tla. Eh, našim tlem moramo posvetiti veliko pozornosti pozornost. To je nujno potrebno, eh, kajti eh, za eh, koriščenje teh tal moramo imeti ustrezne podatke in moramo se zauzemati, da bi jih tla ustrezno tudi obdelovali in koristili. Ne vem, če ima smisel, da to razpravo nadaljujemo na ustrezen način. Imamo seveda tudi pobude, da bi popravili kontaminirana eh, zemljišča. Vsi se zauzemamo eh, za to, da bi eh, to, kar imamo na razpolago, čim bolje obravnavali in da bi lahko to, kar je bilo v preteklosti kontaminirano in poslabšano v svoji obliki, tudi izboljšali. V delovni skupini na višji ravni o e, spremembi podnebja e, je tudi e, potrebno še storiti marsikaj, da bi lahko to vprašanje ohranitve tal čim bolje uresničili. Kajti zagotoviti moramo, da je deževnica čim dlje ohranjena zato, da bi tudi eh, ščitili eh, podtalnico. Eh, potrebna je ustrezna politika na različnih področjih, da bi preprečili degradacijo tal, da pride tudi do drsenja, do plazov in tako dalje. Eh, veliko eh, vidiko je treba upoštevati. Eh, še nekaj pred kratkim sem videl mesto Džakarta. Mesto je desetkrat hitreje se drselo, torej eh, poglabljalo kot eh, desetkrat hitreje, kot naraščajo eh, vode in vemo, da lahko pride do hudih posledic, naprimer pomislimo na benetke in vedno znova se vračamo na isto temo, na tla. Tla je treba ščititi. In kaj ti na koncu? Koncev gre pri tem za velik sistem.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 Eh, tudi katastrofa v Ženevi, eh, v, v Genovi je je pravzaprav eh, nastala zaradi tega, ker se je premalo upoštevalo eh, možne posledice. In eh, treba je intenzivno sodelovati, izdelati primerno disciplino in sodelovanje vseh držav, kajti morajo skrbeti za svoja tla. To je vir, v katerega moramo investirati. Pri tem slišimo strokovno mnenje in znanje eh, pregovornika. Eh, in sedaj kolegica Satrin Velji. Hvala lepa, gospod predsednik. Žal me leta 2006 ni bilo tukaj, ko ste razpravljali eh, o okvirni direktivi o tleh. Sem pa bila tukaj oziroma sem bila leta 2008 v ministerstvu, eh, ko eh, smo tudi o marsičem razpravljali in spomnim se, kako nam minister za okolje ni upal eh, povedati, da je glasoval proti direktivi za tla in šele potem smo glasovali, da se je Francija vzdržala. Se pravi, ni glasoval proti, vendar eh, je bila Francija del eh, manjšine, ki je lahko to blokirala. In upam, da bo čez nekaj tednov Francija po volitvah eh, spet vzdržala gonilna sila pri tem dosjeju in da bo tudi dala neko politično težo eh, tlem, tako kot eh, to velja za zrak, za vodo in tako naprej. Tudi zadnjega pisma nisem prejela. Eh, pisma kmetijskega lobija iz Nemčije. Odkot pravzaprav te manjšine, ki blokirajo vse. E, torej, včasih seveda dodatne zahteve za kmetovalce predstavljajo neko viro, vendar dosti krat take direktive vzamejo uh, uh, z, uh, zablokirajo ljudje, ki imajo pravzaprav drugačne interese in uh, Evropska unija je morda v določenih eh, političnih težavah eh, in pri eh, teh dosjejih pa jih moramo premagati. Torej, ta okvirna direktiva o tleh, težko jo razumem in državam članicam in akterjem eh, lahko očitamo, da ne eh, izvajajo dovolj pravil, komisija pa tudi ne izvaja zadostnega pritiska in tudi ne ve, eh, kako lahko okvirna direktiva, ki povzema pravzaprav sektorske zakonodaje eh, o urbanizaciji, o kmetijstvu in tako naprej, kako lahko s tem zagotovimo pravzaprav dobro ohranjanje tal na evropski ravni. In in mislim, da pravzaprav ne povzroča dodatnih težav, kajti danes eh, iščemo nove razprave, iščemo neko koherenco in eh, neko globalno besedilo. In tu imamo pač elemente, ki jih poznamo, imamo pa seveda tudi nove angažmaje, boj proti podnebnim spremembam, energetska vprašanja in tako naprej. Eh, borimo se proti izgubi biotske raznovrstnosti in zato je seveda potrebno široko okvirno eh, besedilo. Eh, potreben je seveda koledar, potrebni so cilji. in cilj je torej ohranjanje naših tal in uh, vse je dosti krat povezano dejansko z nacionalno uh, politiko uh, kot z okoljskimi političnimi vprašanji. No, vesela sem, da Evropska komisija uh, Eh, ne izpušča tega dosjeja, da ustraja. Eh, zanašam se na podporo Evropskega parlamenta. Eh, tu imamo razpravo. Prejšnji teden je Evropski parlament v inicijativnem poročilu Leinen glasoval tudi o tem, da je treba hitro sprejeti okvir za tla, In tu smo imeli zelo majhno večino, eh, štiri glasov razlike. Torej, razprava je potrebna. Eh, torej, taka je večina v parlamentu in upam, da bo ta večina lahko tudi podprla dela komisije in vsi moramo pritiskati na naše eh, države, da bo ob koncu tega mandata sprejeta tudi okvirna direktiva o tleh. Hvala lepa that. Uh, hvala lepa, Sarin Belje. In še enkrat daje možnost komisiji, da odgovori na vprašanja, tudi na pripombe. In uh, na to je ed, uh, razprava zaključena. Thank you. Chairman. Hvala lepa, <clears throat> gospod predsednik. Naj se, naj se najprej zahvalim um, poslancu Florencu, ki je sprožil to razpravo na tako angažiran način. Kakorkoli že, zelo je zavezan tej temi in zahvaljujem se vsem, ki ste se odeležili te razprave. Šla bom od enega vprašanja do drugega in poskušala odgovoriti. Iz prvega komentarja sem razbrala močan argument za subsidijarnost in za boljše izvajanje, inšpekcijo in spremljanje se strani komisije. Kar se tiče subsidijarnosti, in to ste povdarili tudi drugi v svojih prispevkih, je predlog komisije, ki ga imamo na mizi, in pa vsakačna možna sprememba tega predloga takšna, da bo obravnavala samo evropsko razsežnost zakonodaje o tleh. Nikakor ni namen ta, da bi načinjali vprašanje subsidijarnosti. Parlament, svet, nemški kmetovalci, vsi eh, bi morali to vedeti. Torej, naj to zagotovimo vsem. In kar se tiče izvajanja, znova naj povem, da je to v prvi vrsti odgovornost držav članic. Države članice morajo zagotoviti, da se zakoni Evropske unije pravilno izvajajo v državah članicah. In do neke mere komisija kot varuhinja pogodb intervenira in se mora uplesti, kadar inšpekcije, spremljanje, nadzor, ukrepi niso zagotovljeni na nacionalni in na, na lokalni ravni. Nisem slišala za zahtevo eh, komisiji naj ukrepa, Uh, in uh, nisem nikoli slišala za primer, da bi bila komisija naprošena, da ukrepe in komisija potem ne bi ukrepala. Potem kar, uh, nekaj besed o podatkih. Mislim, da uh, je bilo to vprašanje postavljeno v drugem prispevku. Torej, dejali ste, da so podatki na voljo, da imamo GMS in da bi morali podatki prihajati iz tega. To je vprašanje kokoši in jajca, kajti brez zakonodaje podatkov nikoli, podatke nikoli ne bodo dani na razpolago komisiji. In to je en razlog več, zakaj moramo zagotoviti, evropsko okvirno zakonodajo v tem sektorju. Nacionalni podatki niso primerljivi. To so nacionalni podatki in za nekatere države članice so to zelo temeljiti, dobri nacionalni podatki, za druge eh, države hm, pa hm, nekoliko manj. To, da podatke med seboj niso primerljivi, ker niso bili zbrani na enak oziroma podoben način. Potem ste dejali, da bi si morala komisija pogledati direktivo, ki smo jo sprejeli pred nekaj leti. To je direktiva o v kateri se je parlament izrazil v prvi obravnavi. Zato se tudi zahvaljujem, oziroma zahvaljujem se kolegu Prodiju, da nas je opozoril na to, da je parlament sprejel stališče o tem. Pripravljeni smo in takoj, ko bomo zaznali priložnost, da to znovo vrstimo na dnevni red, bomo to seveda storili in si bomo seveda pogledali vse, kar se je zgodilo tekom leta. Ne bi bilo pametno oziroma modro, če bi komisija enostavno dala na mizo nekaj, kar smo uh, pred petimi, šestimi leti položili v predal. Toda zagotoviti moramo, da bomo to uvrstili na dnevni red v primernem trenutku. Do takrat pa lahko rečem samo to, da smo slišali veliko opogumljujočih besed iz različnih vidikov oziroma iz različnih strani, tudi iz tistih strani, ki so bile manj pozitivno naravnane do te ukvirne direktive pred nekaj leti. Čez nekaj dni bo potekala konferenca in obetam si še več podatkov in več komentarjev v okviru. Eh, Pogajan o Riju bodo tudi eh, potekali dogodki, ki se bodo posvečali tlem na globalni ravni, seveda. Toda tla ni tema samo za globalno raven, to je tudi tema za evropsko raven, kajti onesnaženje tal, potem um, pozidava tal, to je nekaj, kar nas neposredno zadeva in zato moramo nujno ukrepati. Hvala lepa. Hvala lepa predstavnici komisije, hvala lepa kolegicam in kolegom za to razpravo, hvala lepa za vprašanja. Mislim, da je bila ta razprava zelo koristna, koristna in uh, eh, se to temo še zdaleč nismo zaključili. K temu se bomo še vračali. Zadnja točka na dnevnem redu. 7. maja se bomo znovec srečani. 8. maja uh, od 9. do uh, eh, 12.30. Današnji sestanek si lahko pogledate tudi na spletu, lahko poiščete ta sestanek v medijateki in sicer od prve do zadnje točke dnevnega reda. In lahko vsi ponovno pogledate teme, o katerih smo danes razpravljali. Želim vam lepo popovdne, lep večer in do naslednjič. Nasvidenje.